institucionalna pogajanja in sicer v skladu s členom 69c prvi odstavek poslovnika. Poročila, ki vsebujejo mandat za ta pogajanja, so na razpolago na spletni strani plenarnega zasedanja in eh, naslovi bodo objavljeni v zapisniku tega zasedanja v skladu z drugim členom, eh, eh, odstavkom člena 69c, eh, lahko člani političnih skupin pisno do opolnoči jutri torej zahtevajo, da se glasuje o, teh, o začetku teh pogajanj. Če ne bo takih predlogov za glasovanje. Od teh pogajanjih v določenem roku se odbori lahko lotijo teh pogajanj. V skladu s um, šestim odstavkom 105. člena poslovnika me je